Eh, konference predsednikov je po členu 149 poslovnika sprijela 15. januarja dokončni do osnutek dnevnega rida, ki ste ga tudi prijeli. Eh, Evropska ljudska stranka predlaga razpravo o tem, da bi, raz, eh, torej, da bi razpravo o protiterorističnih ukrepih sklenili z resolucijo in o tej resoluciji glasovali na prvem parlamentarnem zasedanju februarja v eh, Strasburu. Gospod Pons bo eh, predstavil ta predlog. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem parlamentu sprejemamo celo vrsto rezolucij in mislim, da potem, kaj se je zgodilo v Parizu, je potrebno, da tudi o tem izdamo rezolucijo. Svet mora slišati besede tega parlamenta, zlasti obsojo terorizma. To je prvo. Drugo, moramo pokazati, da se lahko strinjamo ne samo o tem, da skupaj manifestiramo v Parizu, temveč tudi, da se skupaj borimo proti terorizmu. Ne moremo samo govoriti in govoriti o tem, ne pa se odločiti. Kajti, če ne bomo sprejeli rezolucije proti terorizmu, bomo izdali najslabšo možno rezolucijo. Pokazali smo, da držimo skupaj, ampak moramo tudi dokazati, da se lahko strinjamo. To je nujno. Hvala, gospod Gonzales Pons. Sedaj pa lahko nekdo se zauzame za ta predlog. Torej, kdo se želi zauzeti za ta predlog, podpriti predlog, gospod Ferhofstad. Mikrofon. Hvala lepa, zelo sem vesel, da želi kolega iz ELS-a razpravo o atentatih v Parizu in ukrepih, ki naj jih sprejmejo, kajti spominjam se, da med sejo konferenco predsednikov, torej govorimo o zadnji seji, ELS ni bil prepričan, da si želi o tem danes razpravo. Zato sem zelo vesel, da je prišlo do te spremembe stališča. Predlagal bi, da sprejmemo skupno stališče parlamenta pred svetom 12. Hvala lepa. Gospa Sipr, prosim. Eh, Hvala, gospod predsednik. Po napadih v Parizu je sto, um, demonstriralo na sto tisoče francoskih državljank in državljanov za demokracijo, za svobodo, za um, obrambo svobode izražanja. Včeraj je komisija v odboru rekla, da ne potrebujemo akcionizma in komisija je tudi rekla, da obstaja pomankanje pri izvajanju že obstoječih instrumentov. Res je, da potrebujemo odgovor na terorizem, predvsem na terorizem, ki nastaja v naši sredini. Radikalizacija, borci ne prihajajo od zunaj, so iz naših držav članic in so naši državljani. Zato se nam zdi popolnoma zgrešeno, da bi zdaj na hitro spisali neko resolucijo, temveč ustrajamo na tem, da um, temeljito pregledamo celoten svežen morebitnih ukrepov in potem zauzamemo stališče. Torej nismo za to, da sedaj na hitro pripravimo resolucijo, o kateri bi glasovali že februarja. Hvala. Torej glasujemo o predlogu gospoda Gonzalesa Ponsa. Uh, prosim, da dvignete roko, če ste za eh, resolucijo februarja. Kdo je proti? To bo treba preveriti. Prosim, da vzamete glasovalne kartice. Najprej bomo uh, elektronsko preverili. Glasujemo ali so vsi eh, poslanci glasovali, ali ste vsi glasovali, smo, ste vsi glasovali. Še enkrat sprašujem, ali so vsi glasovali. Ja, konec glasovanja. 205 jih je glasovalo z da, 140 proti 15 pa se jih je vzdržalo. Eh, politična skupina zelenih predlaga razpravo o izjavi podpredsednice komisije in visoke predstavnice o zaostritvi eh, konflikta v Ukrajini in napadih v Mariupolu, da bi to obravnavali na današnjem dnevnem redu in sicer pred enominutnimi govori. Razen tega naj bi zasedanje zato podaljšali do 21. ure. Gospod pa Harms bo utemeljila ta predlog. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, za eh, našo politično skupino sem eh, predlagala, da opravimo razpravo tudi brez gospe Mogherini in sicer o razvoju na vzhodu Ukrajine in o tem, kar se dogaja v Mariupolu, se pravi, da bi zasedanje podaljšali za eno uro. Naš namen ni, da bi na novo razpravljali o tem, kar smo eh, sprejeli na zadnjem strasporskem zasedanju, temveč ta predlog sem vložila zato, ker se mi zdi pomembno, da po tem groznem razvoju na vzhodu Ukrajine pojasnimo, da zadeve spremljamo, da jih jemljemo resno in da je cilj našega političnega dela v zvezi z Ukrajino in napram Rusiji ta, da se zagotovita mir in varnost in obnovita mir in varnost in da se beda in umiranje na vzhodnu, vzhodu Ukrajine ustavita. Danes popovdan sem se po, po, ponovno odločila, da ostajam pri tem, da je pravilno, da danes razpravljamo o tem, kajte bila sem zgrožena nad novicami iz nekaterih držav članic, predvsem iz Aten, eh, odkuder prihaja signal, da bo v prihodnje se treba bolj ozirati na Rusijo v tem sporu. Mislim, da mora Evropski parlament pred svetom, izrednim zasedanjem e, zunanjih ministrov pojasniti, da naše stališče ostaja takšno, kot je in da si želimo enotno, solidarno nastopanje eh, zunanjih ministrov in sveta. In moram še enkrat povedati, vedno sem se zauzemala za solidarnost z Grčijo, zdaj pa govorite naenkrat oba in se ne more več tolmačiti. Vendar prava, pravi gospod Harms, da je treba obravnavati to, to eskalacijo v vzhodni um, um, Ukrajini. A, gospod Preda želi um, nasprotovati temu predlogu, prosim. Gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne strinjamo se s prošnjo, ki je bila uložena. V ponedeljek smo že razpravljali o tem v odboru za zunanje zadeve. Tam je bil tudi veleposlanik Ukrajine pri Evropski uniji. Vsi iz vseh političnih skupin smo imeli možnost izraziti svoja stališča in mislim, da tukaj ni več težav. Sebi pa dotaknil vprašanja uh, Aten. Mislim, da smo vsi presenečeni, to je nespremljivo in nespremljivo je to, kar želi Cipras narediti s to zvezo s Putinom. Hvala. Glasovali bomo o predlogu. Torej, predlog, da se na dnevni red počakajte, se še sploh ne veste, o čem bomo glasovali, moram najprej povedati. Danes ste zelo hitri. Torej, če sem pravilno razumel, gospa Harms, izjava o izjavi komisije, torej tudi v odsotnosti visoke predstavnike, se ne o izjavi visoke predstavnice, temveč o izjavi komisije v zvezi z ostritvijo ukrajinskega konflikta in napadi v Mariupolu in um, podaljšanje zasedanja do 21. ure. Kdo e, je za predlog? Prosim, da dvignete roko. Kdo je proti? kdo se vzdrži, predlog je s tem zavrnjen. No, to je bilo eh, zelo jasno zavrnjeno. Tega sploh ni treba preverjati, ker je bil predlog zavrnjen. S tem smo eh, tudi sprejeli delovni načrt za to.